in da se bodo izvajala vsa pravila, tako v sredozemlju kot v Črnem morju. Hvala. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sejo nadaljujemo jutri ob pol devetih. Dnevni red je objavljen in na voljo na spletni strani parlamenta. Sej je s tem zaključena. Lep večer vsem.